in direktiva o energiji iz obnuljivih virov. Preden dam besedo poročevalcu in komisarju, eh, kom, bi vas želel opozoriti na to, da nekoliko trpim zaradi lumbaga in zato ne bom mogel iti tako hitro, kot bi si želel. Gospod Torovac, imate besedo. Ah, está aí. Thank you, chair. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi želel izraziti globoko hvaležnost do poročevalcev v senci. Eh, vzpostavili smo zanimivo dinamiko in prihajamo iz različnih skupin držav, imamo različna mnenja, imamo različne prednostne naloge. Ampak kljub vsem tem razlikam nam je uspelo skupaj zgraditi nekaj, dobro voditi ta proces in uh, prišli smo do dobrega rezultata. Zahvalil bi se tudi predsedstvu. Brez njihovega pomembnega prispevka ne bi prišli do tega rezultata. Vem, da je vse skupaj v svetu slabo štartalo ampak eh, predsedstvo si je kar najbolj prizadevalo in na koncu smo uspeli dobiti zelo tehnološko in ideološko poročilo. No, dvoje me pa ob vsem skupaj vendarle moti. Zastavili smo si znižanje emisij toplogrednih plinov in zastavili si bomo cilj, da bomo Evropsko unijo odprli tehnološkemu napredku. Po glasovanju v odboru za okolje smo se morali vprašati, ali nam je resnično uspelo doseči vse cilje, ki smo si jih zastavili iskren odgovor ob tem je, da nam to ni uspelo. Naši cilji so bili veliko bolj ambiciozni, zastavili smo si više cilje za znižanje emisij topogrednih plinov, želeli smo Evropsko unijo postaviti v položaju, v katerem bo uspela izpolnjevati svoje cilje za leto 2020, 2030 in 2050. mene in pa poročevalce v senci še vedno skrbi, ali bomo sploh uspeli doseči te cilje, ki smo si jih zastavili. Prav tako smo si zastavili cilj, da bomo Evropo odprli tehnološkemu napredku. To je bil izredno pomemben cilj. Če Evropska unija ne bo napredovala v tehnološkem smislu, eh, bomo ostali zadaj in postali bomo sekundarna in nevodilna sila na svetu. V tem smislu imamo sistemsko pomankljivost. V svetu obstaja manjšina, ki blokira vse skupaj in eh, ta manjšina včas, se včasih vede kot nekakšen diktator. To so države članice, ki se bojijo prihodnosti in če se nekdo boji prihodnosti, ne more sprejemati pravih odločitev. Zato potegnejo ročno zavoro in skušajo na takšen način voziti Evropo. Tukaj gre za sistemsko pomankljivost eh, pri delu samega sveta in to je eden izmed največjih izzivov, s katerim smo soočeni. Če svet ne bo usmerjen v prihodnost, če ne bodo videli luči na koncu tunela, potem ne bomo dosegli naših ciljev. Eh, z veseljem bom spet eh, spregovoril, potem, ko bomo slišali tudi poročevalce v senci. Hvala lepa, besedo dobi gospod komisar Arias Kanete. Señor presidente, señorías. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, veliko veselje mi je, da lahko sodelujem o razpravi, o dejavnikih posrednih sprememb rabe zemljišč ali iluka. Nahajamo se tik pred dogovorom eh, med eh, um, industrijo in pa odločitvijo o dejavnikih ilok. Prav tako smo pred pomembno tehnološko spremembo. Ni bilo enostavno doseči tega dogovora. Upam, da nam bo uspelo končati pogo eh, pogajanja. Uh, Najprej bi se zahvalil vsem, ki so sodelovali pri pripravi tega dosija, vključno s tistim, ki so na tem dosiju delali v prejšnjem zakonodajnem mandatu. Prav posebej sem hvaležen gospodu Torvalcu, gospodu Lavi in njuni pogajalski ekipi. Um, ona dva se zelo prispevala k temu, da smo sedaj blizu dogovora. Um, Prav tako se zahvaljujem za odlično sodelovanje uh, in zato, da sta dala komisiji možnost, da izrazi svoja stališča. Svežen kompromisov, ki je pred nami, je veliko močnejši, kot je bilo stališče sveta po, prvem, eh, po prvi obravnavi, ravno zaradi ustrajanja parlamenta. Eh, naj spregovorim o ključnih elementih eh, svežnja kompromisov. Najprej zgorna meja, ki bi jo goril, Eh, pri doseganju ciljev za leto 2020, pri eh, posodobitvi eh, direktiv o obnovljivih virih energije. Komisija je predlagala, da bi ta zgorna meja bila 5 odstotkov, se pravi polovica cilja za obnovljive vire energije pri prometu. Eh, na ta način smo želeli zaščititi obstoječo industrijo, obstoječe obrate in zmanjšali bi učinke faktorjev ilog na obstoječo industrijo. Eh, v svežnju kompromisov smo se dogovorili o sedmih odstotkih. To je več, kot je predlagal Evropski parlament, ampak še vedno bi lahko oblažili eh, učinke iloga. Svežen kompromisov skuša olajšati prehod na napredna biogoriva. To je zelo pomembno za našo prihodnost tako je povdarilo tudi sporočilo o, un, o energetski uniji. E, treba je vzpostaviti cilje za napredna biogoriva od e, nič cela pet do 2,5 odstotka za leta 2020. To ni e, zavezojoč cilj, državam članicam smo pustili dovolj prostora, da izrazijo svoje politične ambicije na področju naprednih biogoriv. In na ta način smo industriji posebej poslali jasen signal, ostali pa smo realistični. Eh, upam, da bomo z obstoječimi pobudami, eh, kot recimo je program za obzorje 2020, nadaljevali z mm, razvojem industrije naprednih biogorjev. Prav tako smo eh, poskrbeli za znižanje emisij CO2 iz biogoriv. Novi obrati morajo eh, znižati emisije za 60 odstotkov primerjav, v primerjavo z tistimi, ki uh, tečejo na fosilna goriva. Pri tem smo se opirali na najboljše znanstvene informacije, zato da bi znižali emisije CO2 in da bi okrepili preglednost. Eh, prav tako eh, smo omilili stališče sveta. Ehm, gre za ulogo biogoriv pri doseganju ciljev za obnovljive vire energije. Uh, Um, to je pomenilo pomemben izjiv. Eh, skupaj z temi elementi smo zagotovili, da bo svežen kompromisov učinkovit tako na področju iloka, kakor tudi na področju prehoda na napredna biogoriva. Trenutno industrijo biogoriv smo zaščitili, ko gre za razvoj industrije naprednih biogoriv, pa smo zastavili pomembne signale za prihodnost. Vem, da nismo mogli sprejeti vseh stališč parlamenta iz prve obravnave, eh, vendar pa glede na težavna pogajanja o tem kompleksnem eh, dosjeju, se mi zdi, da je parlament eh, dosegal zelo veliko. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa predstavniki posameznih političnih skupin najprej dobi besedo. Gospod Fjellner, izvolite besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sam bi se želel zahvaliti Nilsu Torvalcu za odlično delo, ki ga opravi v zvezi s tem dosijem. Jaz sem prišel v parlament pred enajstimi leti. Takrat so bili cilji za obnovljive vire energije preniski in prepočasi smo napredovali, ko je šlo za zastavljanje bolj ambicioznih ciljev. Uh, Na švedskem so zeleni in socialni demokrati začeli govoriti o tem, da bi morali svoje tanke napolniti z etanolom. Okay. Tehnične težave. German, <laughs> Lahko govorim angliško, ne pa nemško, prostite, uh, eh, mogoče zvečer, tako zgodaj, zjutraj pa ne. Torej, Danes je situacija popolnoma drugačna. Sedaj govorimo o etanolu kot o nečem zelo škodljivem. Sedaj razmišljamo o novih ciljih za obnovljive vire energije. E, črpalke za nafto se bodo sedaj eh, ustavile. No, ampak razmisliti moramo, kako lahko sprejmemo kar najboljši možni scenarij za goriva prihodnosti. Mislim, da so biogoriva pomembna v času ko sprejemamo pomembne projekte na področju prometa in pa podnebnih sprememb. Želimo dolgoročne, stabilne cilje in ravno tukaj bi se lahko zalomilo pri tem zakonodajnem predlogu. Eh, pomembni deli parlamenta zastavljajo zelo ambiciozne zahteve, predvsem levica in zeleni. Um, tukaj govorimo o strogih zgornjih mejah, ko gre za napredna biogoriva, ampak srednjeročno gledano je to težavno, če želimo poskrbeti za to komponento biogoriv. Zato moramo poskrbeti za stabilna pravila. Tisti, ki se imenujejo za zelene, bi morali glasovati za ta nova pravila. Če tega ne bodo naredili, bodo pravzaprav voda na mlin na eh, fosilnih gorivih. Hvala lepa, gospod Dan, se naslednji. Thank you. Thank you Hvala lepa. Zahvaljujem se gospodu Torvalcu za delo, ki ga je opravljal v zelo težkih pogojih. Na koncu smo dobili dober kompromis in zahvaljujem se Nilšu Torvalcu za upravljeno delo. Eh, vzemimo si trenutek in razmislimo, zakaj sploh razpravljamo o tem in zakaj je tema tako zelo sporna. Dolga leta spremljamo učinke slabih politik strani evropske politike, ko gre za biogoriva. Eh, to, te učinke sem opazil tudi pri svojem delu v nevladnih organizacijah, naprimer v podsaharski Afriki. Tam skupnosti trpijo zaradi negativnih učinkov politik, ki jih sprejemamo tukaj, predvsem eh, širjenje eh, proizvodnje za biogoriva na zemlji, ki bi jo morali uporabiti za pridelovanje prehrane. Veliko skupnosti je odvisnih od te prehrane in zaradi neposredne spremembe zemlišč eh, smo prizadeli ekosisteme, ki bi lahko pravzaprav prispevali k rešitvi problema podnebnih sprememb. Svežen, ki je pred nami sedaj, je nepopoln, nikakor ne želim vsega skupaj olepševati. Imamo resne pridržke, ko gre za cilje na področju proizvodnje biogoriv prve generacije. Tukaj smo se želeli nizih, nižjih ciljev. Eh, to odraža nefleksibilnost držav članic. To je še zlasti obsta, postalo očitno pri pogajalskem procesu v svetu. Tukaj nam je manjkalo ambicij tudi v komisiji, ampak vseeno gre za korak naprej. To je treba priznati. Um, dolgo smo imeli tukaj osko grlo in to ni bilo pozitivno ne za skupnosti, ki sem jih prej omenil, ne za industrijo, ki ni dobila uh, Eh, povratka za svoje investicije. S tem eh, svežnjem smo priznali vse učinke faktorjev ILUK in dali smo možnost komisiji, da odpravi ovire na tem področju. Eh, no, nekatere negativne učinke na področju biogoriv smo še vedno spregledali ampak vseeno ta svežen predstavlja korak naprej, ne glede na to, kako nepopoln je in zato bi ga morali podpreti. Sí. Eh, Danz, tiene una tarjeta. Gospod Danc, dobili ste modri karton strani gospoda Glisosa. Ga sprejmete? Gospod Glisos, izvolite besedo. Hvala lepa. Gospod kolega Ali veste, da je zadnji proces, ki se je zgodil v Himalaji, posledica podnebnih sprememb? Eh, pravzaprav postaja jasno, da je učinek človeka na podnebne spremembe poguben. No Ja, mislim, da obstajajo različni vzroki za potrese, tudi tektonika ima nekaj opraviti s tem. Sem pa pripravljen prisluhniti tudi dokazom o prispevku politike na področju biogoriv k uh, uničujočem potresu v Nepalu, če seveda takšni dokazi obstajajo, sem odprtih misli, naj se tako izrazim. Gracias.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 predsedajoči. Hvala gospodu Torvaldcu za odlično opravljeno delo. Po eni strani smo imeli težave v parlamentu, po drugi strani pa smo imeli težave tudi v svetu. Corinne Lepage je to še podedovala od prve obravnave. Vendar ta blokada z državami članicami prav gotovo ni pomenila nič dobrega za prihodnost. Govorimo o podnebnih ciljih za leto 2020. Če smo se pri tem znašli v težavah, kaj se bo šele zgodilo čez 20 eh, let, ko govorimo o tem, da bi morali za 80 ali 90 odstotkov zmanjšati izpute CO2, kar ne pomeni nič dobrega. Korake, ki smo jih sprejeli, moramo obravnavati kot mikrokorake. Za vsak milimeter se moramo boriti če si pogledamo, kakšno stališče so sprejele države članice, sem eh, prepričan, da ne bomo prišli daleč z podnebno politiko. V Evropi veliko govorimo o tem, kako dosegamo cilje Evrope 2020. Če si pogledam, kaj se dogaja v moji državi, na nizozemskem, se zdi, da se gospodarska rast končno vrača ampak to pomeni tudi večanje izpustov CO2, ne pa zmanjševanje. Mislim, da moramo redno, resno pogledati vase. Direktiva o kakovosti goriv in direktiva o obnovljivi energiji sta zelo pomembni, ampak v današnjem svetu moramo ukrepati. Kajti jasno je, da je treba politiko povezati z znanostjo. Biogoriva niso tista univerzalna rešitev, kakor smo omenili pred nekaj leti. Napredna biogoriva morda so, ampak to je treba povezati z merili trajnosti. Ne smemo ponavljati napak iz preteklosti. Torej, še enkrat, glasoval bom za, ampak to je zelo slab rezultat. Hvala. Konečna. Predsedo, vážené kolegyne a kolegovia. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Po trialogu sem razmišljala, kako bi glasovala. In eh, v težavah sem bila. Danes vsi vemo, da je bila podpora biogorivom iz prve generacije zelo problematična. Tukaj smo naredili napako. Pri pripravi direktive je Evropska unija spregledala veliko elementov, in to je škodilo okolju, pridelavi hrane in tudi povečalo cene hrane. Imela sem zelo visoka pričakovanja v zvezi z načrtovano spremembo direktive, ampak do tega ni prišlo. Prvi znak, da se to ne bo zgodilo, je bil pritisk evropskih lobijev. Ne zanima jih okolje, ampak zanima jih, katere vrste goril bodo dobile subvencije in eh, katere vrste pridelkov bodo subvencionirane. Na osnovi dokumenta Envi smo v pogajanje vstopili z zelo močnim stališčem, ampak eh, končni rezultat je velik poraz za Evropski parlament in za okolje. Popustili smo pred eh, pritiskom sveta in držav članic. Odpovedali smo se ključnim elementom, izgubili smo zgornjo mejo šestih odstotkov za biogoriva prve generacije in to je bila tista meja že samo od začetka. Nismo dobili niti dovolj podpore za biogoriva druge in tretje generacije. Dobili smo le neobvezujoč cilj. Trenutno Evropski parlament ni sposoben uveljaviti praktično ničesar od tega, kar smo sprejeli v odboru NV. Ta rezultat je sedaj podoben predlogu iz leta 2009. Rečemo lahko, da po petih letih nismo praktično dosegli nič. GUE, NGL nima nobenega namena sodelovati v tej farsi. To samo ohranja status quo Zadeva se predstavlja kot eh, neka velika sprememba, ampak dejansko se ne bo spremenilo nič. Bogati bodo samo bogatejši, krivi smo pa mi. Senor Aikaut. Hvala, gospod Aikaut. Hvala lepa. Najprej hvala lepa gospodu Torvalcu, poročevalcu, za opravljeno delo. Res je, to je bil težak dosje. Težko je bilo dobiti večino v parlamentu, potem pa še izvajati pogajanja s svetom in res se moramo zahvaliti poročevalcu za opravljeno delo. Ampak vseeno sem razočaran nad rezultatom. Še bolj pa sem razočaran, da sveta sploh ni v tej razpravi. In to dejansko kaže, s kakšnimi težavami se soočamo. V svetu države članice sploh ne vidijo problema. Po mojem mnenju s tem pošiljajo zelo slab signal, kajti preprosto jih zadeva ne zanima. V pogajanjih je prav tako postalo jasno, da je tako. Mislim, da je to velik problem. Zakaj? Zakaj o tem govorimo? Določili smo si cilj desetih odstotkov za biogoriva v prometnem sektorju. Ampak, če vidimo, kako se zadeve razvijajo, gre za razvoj agrogoriv, biogoriv prve generacije. In ta biogoriva ne pripomorejo k izboljšanju podnebja. Zato moramo nekaj storiti za to. Komisija je predstavila predlog, da bi omejili prvo generacijo na 5 odstotkov. V parlamentu smo se dogovorili za 6 odstotkov, države članice pa so sprejele samo 7 odstotkov. V pogajanjih smo nažalost to izgubili. Na koncu smo se kot parlament, parlament strinjali z 7 odstotki. Po mojem mnenju je to močno previsoka zgornja meja, kajti tako bomo imeli samo več slabih biogoriv in ne bomo spodbujali naprednih biogoriv. To je bila druga zahteva parlamenta. Želeli smo si napredna biogoriva, zato da bi spodbujali inovacije v Evropi. In tudi tukaj svet ni želel niti slišati nič o tem. Na koncu nismo dobili obvezujočega cilja za napredna biogoriva in to pomeni, da smo dali samo šibek signal za to, da bi spodbujali inovacije v Evropski uniji. In če si pogledamo definicije, lahko vidimo, da niso dobre. V razpravi eh, se bo potem vsak imenoval za proizvajalca naprednih biogoriv. Vsi bodo del te mm, nove razprave, naredili pa ne bodo nič in posredna sprememba rabe zemljišč. Želeli smo si obračunavanje eh, na tej ravni, dobili smo pa samo poročanje, ne pa obračunavanje. Po mojem mnenju smo izgubili preveč. Preprosto smo izgubili preveč kot parlament, zato tega dogovora ne morem podpreti. Komisar je tukaj in e, želim ga vprašati, kaj se bo zgodilo po letu 2020. Se bomo kaj naučili iz tega, da ne določamo e, novih ciljev, ki so dolgi, ampak da res pripravimo direktivo o kakovosti goril, da zastavimo cilj, kako bi to zmanjšali, ne pa da določamo tehnologijo, kajti nihče ne ve, kako se bo tehnologija razvijala. Torej vprašanje je, ali bomo po letu 2020 nadaljevali z direktivo o kakovosti goril. Takrat nas čaka nova razprava in upam, da bo svet dejansko prisoten takrat, kajti to je zelo pomembna tema. Dejansko lahko poskrbimo za razogličenje prometnega sektorja, če ne, pa spodbujamo samo slabe tehnologije in to želimo preprečiti. Hvala. Hvala. Gospod Eichhout, dobili ste dva modra kartona strani gospoda Sanđija in pa drugega vam je zastavil gospod Helmer, jih sprejme. Izvolite besedo. Signore Sanđi. Gospod Sanđi. Ja, ker sem se ponavljati še enkrat, hvala lepa, da ste mi dali besedo za to, da postavim vprašanje. Gospod Eichhout, strinjam se, da moramo še naprej izvajati pogajanja. Ampak, zanima me, kaj menite o naslednjem. Če ne bomo sprejeli odločitve o prvi, drugi ali tretji generaciji biogoriv, ali to ne pomeni, da še naprej spodbujamo fosilna goriva? Responde usted ahora y después responde el señor Helner. Lahko odgovorite sedaj, potem pa gospod Fielner. Uh, Dobro, mislil sem, da mi boste zastavili obe vprašanji skupaj. V redu. Biogoriva niso edina alternativa. In to je eden največjih problemov. V prometnem sektorju spodbujamo eno tehnologijo za razogličenje sektorja, ampak možnosti je več. Mislim, da se preveč posvečamo eni tehnologiji in to je zelo neumno z političnega vidika. Ne. Cilj mora biti razogličenje, potem pa lahko z različnimi tehnologijami to dosežemo. Zaenkrat pa se posvečamo eni slabi tehnologiji, ki ne dosega rezultatov. Ali to pomeni, da spodbujamo fosilna goriva? Ne. Problem pač je, da so nekatere alternative še slabše za podnebje kot fosilna goriva in to res pomeni, da spodbujamo napačno rešitev, to moramo popraviti in žal v tem primeru to ne drži. Uh, Helner, rekli ste, da se preveč posvečamo biogorivom v Evropski uniji. Ali se strinjate da je to krivda zelenih in vaših ukrepov pred desetimi leti. Drugič, rekli ste, da agrobiogoriva ne dosegajo rezultatov. Ali veste, da se v Evropi proizvaja etanol, ki potrjeno za 90 odstotkov zmanjšuje CO2 in izpuste CO2? In ali se strinjate, da se to razlikuje od biogoriv prve generacije? In tretjič, če bo parlament glasoval proti tej zakonodaji, kakor vi, Me zanima, če bi vi imeli eno milijardo evrov, ali bi jih uložili v proizvodnjo druge generacije naprednih biogoriv, če se bo parlament odločil odpraviti definicije in pravila glede njihove proizvodnje. All, Hvala lepa, gospod Fjellner. Glasujem za mandat Envija. Vem, da ste vi proti. Vi ste želeli izbrisati vse v zvezi z ilukom, v zvezi z eh, biogrivi in vi ste že dolgo v žepu agrolobija. To vemo vsi. Ampak, če želite kaj spremeniti, morate sprejeti dogovor iz Envija. V pogajanjih ste se bili pripravljeni povedati vsemu in to je jasno vsem. Vi sedaj se pretvarjate, da ste na strani dobrih fantov, ampak sedaj je prepozno. Čas je, da dejansko igrate igro ne pa da se samo pretvarjate. Drugič, če želite ločevati med dobrimi in slabimi, morate dejansko upoštevati posredno spremembo rabe zemljišč. Kajti to je ključen element. Če tega ne upoštevamo, potem ne vemo, kaj je dobro in kaj je slabo. Zato predlagam, da bi to upoštevali. Vi tega niste želeli, Zato vi povzročate problem. Vi imate samo en cilj, spodbujate kmetijstvo, ne pa dobrih biogoriv. Če bi jaz bil proizvajalec eh, biogoriv druge generacije, potem ne bi uložil svojega denarja v Evropo. Govornik je bil prekinjen. No conviertan ustedes los tiempos de 30 segundos en algo más de un minuto. Treba se držati časa sicer vam bo moral ugasniti mikrofon. Gospod Peličin je naslednji. Grazie, presidente. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Zahvaljujem se tudi poročevalcu Torvalcu za opravljeno delo. Ampak ta kompromis nam sploh ni všeč. Mislim, da si to sploh ne zasluži imena kompromis po mojem mnenju, je to usiljevanje stališča strani sveta. Svet ni niti najmanj upošteval pomislekov državljanov Evrope. Vedno spodbujamo krožno gospodarstvo, ampak eh, morda Evropske unije pač krožno gospodarstvo sploh ne zanima več. Govorim naprimer o lesarski industriji, ki odpaden les izkorišča za to, da naprimer izdeluje pohištvo. Enaka mm, vrsta delovanja bi se lahko uporabila tudi v tem primeru. Predlog Evropskega parlamenta se ni upošteval, te družbe ne bodo več imele dostopa do sorovin in uh, med proizvajalci Biogoriv bo zavladala nelojalna konkurenca. Zelo veliko podjetij izgublja posel, bankrotirajo. Izgubili bomo tudi zelo veliko delovnih mest zaradi izgube surovin. Zato pozivamo komisijo, da poskrbi, da bo zakonodaja bolj zelena, da poskrbi za razogličenje sektorja, kajti samo tako bomo lahko preživeli. Hvala. Modri karton vam je zastavila gospa Grapini. Ga sprejmete? Izvolite, gospa Grapini. Stimate coleg, în discursul dumneavoastră ați spus că dacă s-ar vota această... Hvala lepa. Če bomo glasovali za ta predlog, me zanima, ali ni to prednost za tiste, ki energijo proizvajajo iz lesa? Kaj menite o tem? signor Pedicini. Gospod Pedicini. Certo che abbiamo bisogno di concorrenza, ma non. Da, concorrenca je čisto v redu, ampak ne, ne lojalna konkurenca. Govorim o družbah, ki odpaden les uporabljajo kot surovino. To pomaga krožnemu gospodarstvu. To bi morala biti prednost za nas. Gre za vprašanje prednostnih nalog. Če bomo prekinili dobavo surovin, tem podjetjem, ki so že tako ali tako v težavah zaradi krize in če jim bomo rekli, v redu ni več surovin za to, da bi jih vi lahko izkoriščali, potem bodo izgubljena delovna mesta. Gospod B. Kolegi in kolegice, napadamo agrobiogoriva prve generacije. 12. novembra je bila objavljena študija ki izpostavlja določena dejstva, na katerih je komisija uh, utemeljila spremembo zakonodajnega akta. Upoštevati moramo investicije, ki so že, že bile uložene. Naši kmetje so v uh, ta sektor unesli veliko denarja za to, da bi išli iz krize. Druga generacija biogoriv še uh, ni dovolj razvita, da bi prevzela vodilno vlogo. Imamo veliko dolgoročnih investicij, ki so dolgoročne. Od eh, nekaj let nazaj je moja država Francija igrala pomembno vlogo pri razvoju eh, biogoriv. In mislim, da moramo to vlogo še naprej razvijati, ne smemo posegati v vlogo biogoriv. Hvala, gospod Lise. Ja, Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Hvala vsem, ki so delali na tem kompromisu. Poročevalec je bil Nils Tolvarc, tudi Kristofer Fjellner je delal na tem. Mislim, da je to dober kompromis in skupina LS bo ta kompromis podprla. Ne smemo pretiravati, biti moramo zmerni ne bi poslali dobrega signala akterjem na tem področju, če bi samo nekaj let po uvedbi cilja rekli, vse je bilo popolnoma napačno. Skrbeti moramo za zaupanje in eh, ne spadam med tiste, ki pravijo, da je politika na področju biogoriv Evropske unije povzročila vse težave na tem svetu. Zelo veliko tega, kar smo uvedli, je trajnostno in tudi bolj trajnostno od eh, tradicionalnega črpanja nafte. Zato je dobro, da uvedemo določene spremembe in cilj za drugo generacijo imamo, ampak dobro je tudi, da ne postavljamo pod vprašaj vseh naložb v tem sektorju. Cilj za drugo generacijo, za sodobna biogoriva je morda videti drugače, kako se bo izkazalo na koncu. Do leta 2020 ni več veliko časa, takrat bomo imeli nov predlog komisije za obdobje po letu 2020. Na to pa bomo lahko zastavili morda više cilje za sodobna biogoriva. Vsi tisti, ki kritizirate, morate upoštevati naslednje. Biogoriva, naj si bo prve ali druge generacije, nam pomagajo, da smo manj odvisni od nafte in po mojem mnenju bi si moral biti Evropski parlament tukaj edini. Hvala. Senor Koferati. Koferati. Grazie, presidente. Ko... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spremembami direktive o kakovosti goriva in direktive o energiji iz obnovljivih virov je po mojem mnenju Evropska unija naredila korak v pravo smer, v smer bolj zelene in trajnostne prihodnosti. Več mesecev smo imeli pogajanja in Evropski parlament že odnegdaj podpira vizijo jasnih pravil za biogoriva, podpira vlogo Evropske unije v boju proti podnebnim spremembam in pri spodbujanju zelenega gospodarstva. Besedilo Envi je vključevalo zelo ambiciozne standarde in eh, kompromis, ki smo ga dosegli v pogajanjih s svetom, je naš predlog zelo omilil, ampak eh, vseeno se želim zahvaliti poročevalcu Torvalcu za dosežene rezultate. Ta nova pravila morda ne gredo dovolj daleč, ampak eh, še vedno pomenijo, da ne bo prišlo do zapuščanja pridelave hrane zaradi biogoriv. To prav tako ne bo vodilo do višjih cen hrane in živil zaradi proizvodnje biogoriv. To je korak naprej, to je pozitiven signal in to bi moralo države članice, vključno z mojo, spodbuditi k temu, da bi zagotovile več naložb za ta sektor. seveda pa bi vsi morali slediti višjemu zgledu Evropskega parlamenta. Gospod Tošenovski. Predsedajci, važeni. Hvala lepa. Gospod eh, predsedajoči, gospod komisar. Podpora biogorivom in zgornja meja desetih odstotkov sta bili napaki. To je negativno vplivalo na kmetijstvo in vesel sem, da je Evropska komisija to priznala. Sedaj lahko zadeve uredimo. Zgornja meja deseti, eh, sedmih odstotkov je še vedno previsoka in eh, skeptičen sem, koliko so države članice res pripravljene na zmanjšanje. V moji državi so biogoriva postala zanimiv posel povezan z subvencijami, ampak v moji državi prihaja do navskrižja interesov, kajti lastnik največjega proizvajalca biogoriv je tudi član vlade, ki odloča o zakonodaji na tem področju. Zato podpiram 5 do 6 odstotkov deleža biogoriv prve generacije, zato da spremenimo trenuten status quo. Hvala. Hajtema. Hvala, gospod Hajtema. Ja, dankjewel, um. Eh, ehm, Najlepša hvala, gospod predsedujoči zdi se, da so biogoriva sporna tema. Zdi se, da smo morali v preteklosti že premagati veliko ovir in zato se zahvaljujem poročevalcu. Dolgoročno gledano bomo morali učinkoviteje uporabljati naša sredstva, to je trajnostno in uh, smiselno tudi z vidika gospodarstva. Naši uh, kmetje morajo proizvajati vedno več hrane, ampak vedno manj pritiskati na okolje. Biogoriva so pri, priložnost za kmete, da optimalno uporabijo naravne vire, s tem lahko prispevajo k gospodarstvu. Potrebujemo prave cilje, dobre cilje in dovolj manevrskega prostora za inovacije in eksperimentiranje. Videli smo že, kakšne priložnosti obstajajo na tem področju in prišlo je do dobrih rezultatov. Gracias. Señor Señora Boylan. Hvala, gospa Boylan. Thank you, chair. The revision of... Hvala, gospod predsedujoči. Revizija teh dveh zakonodajnih aktov je trajala pet dolgih let, da smo prišli do glasovanja. Nažalost je parlament marsikaj izgubil, ker je bil svet zelo zahteven. Ta dogovor je precej šipkejši, kot bi si želeli. Sama sem razočarana nad eh, odnosom sveta. Posredna sprememba rabe zemlišč bi morala biti izpostavljena in eh, cilji bi morali biti boljši. Sama bi raj videla nižjo omejitev za eh, biogoriva prve generacije. 7 odstotkov pomeni, da, eh, bo, da so novice za okolje, biotsko raznovrstnost in eh, tiste v svet, eh, svetu, ki se še razvija, dobre. Če se želimo dejansko obrniti v prihodnost, ki bo trajnostna, je pa to zgolj začetek. Senjor Hausling. Hvala, gospod Hausling. Ja, lebe kolege in kolegi, ich denke, bi... Kolegice in kolegi, mislim, da se vsi strinjamo, da moramo zadeve spremeniti na področju biogoriv, ampak to, o čemer sedaj govorimo, po mojem mnenju ne zadošča, niti približno. Pred desetimi leti smo vsi imeli visoka prečakovanja od biogoriv, to naj bi bila alternativa nafti, ampak ta prečakovanja se niso izpolnila. Biogoriva včasih so celo bolj škodljiva od nafte in to moramo upoštevati. Palmovo olje, sojno olje, tukaj gre za konkurenco med eh, proizvodnjo za živila in proizvodnjo za gorivo. Govorimo lahko o vseh dejavnikih. Ti dejavniki niso popolni, ampak eh, če ne upoštevamo rabe zemljišč in posrednih sprememb na tem področju, potem to ne bo dober pristop. Po mojem mnenju bi morali še enkrat govoriti o tem, ali bi te dejavnike kar črtali. Sedmimi odstotki smo sedaj nekaj trdno določili. Zagotovili smo zaščito za naložbe, ampak ostajamo na napačni poti. Kolegice in kolegi, niti druga generacija me ne prepriča, naj bom pošten. Če izračunamo, kaj od tega je dejansko izkoristljivo, potem lahko vidimo, da zadeve niso upravičene. Veliko naložb bo postalo nerentabilnih. Spremeniti moramo razmišljanje, uvesti moramo nove prometne koncepte in razmišljati tudi o varčevanju z energijo. Hvala. Mas Hvala, kolega Masuroni, ste naslednji. Mili kolegos, paskatos perejti prie biodegalų gamybos būtinos jau šiandien. Hvala lepa. Nujno moramo prejiti na pridelavo biogoriv. Spremeniti oziroma poenotiti je treba predpise po celotni Evropski uniji. Pri zastavljanju ciljev moramo upoštevati tudi legitimna pričakovanja gospodarstva in pa različne situacije v Evropski uniji. Zgorna meja mora biti spremljiva za vse države članice stabilnost trga in zaščita inovacij mora biti zaščitena. Potem drugič poročilo trdi, da bomo za novo tehnologijo poenostavili proizvodni proces in pa znižali stroške biogoriv. Ampak tehnologije so še v povojih. Zato najprej potrebujemo znanstvene raziskave in pa tehnološki razvoj na področju biogoriv. Samo na ta način bomo dosegli cilje. Dobili ste modri karton kolega Zulika, ali ga sprejmete? Izvolite, gospod Franzulika. Uh, eh, aș vrea să ne întrebe coregul nostru Mazur.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 ta dokument, o katerem danes razpravljamo, ponuja odgovor na vaše vprašanje po eni strani. Po drugi strani pa bi morali upoštevati tudi interese držav članic in pa različne situacije v državah članicah. Tudi naložbe, ki so že bile izvedene v tem sektorju, je treba zaščititi. Uh, prizadevati si moramo za kompromis, ki bo spremljiv za vse. Cili morajo biti visoki, rezultati pomembni, če ne bomo samo zastavljali visoke cilje, rezultati pa bodo, bodo izostali. Gospod Balča je naslednji. Gospod Balca. Ja, Najlepša hvala. Direktiva, direktiva o biogorivih je bila sprejeta v rednem zakonodajnem postopku. To pomeni načelo soodločanja. Ampak to je zgolj hipotetična situacija. Predlogi spremembe parlamenta niso upoštevani. Nihče nam ne prisluhne. Poročevalec je dejal, da so nekateri predlogi spremembe ponovno vloženi. Poglejmo si na primer tiste rastline namenjene hrani, ki se sedaj prenašajo na področje biogorju. Če bo prišlo do zvišanja stroškov eh, energije in vemo, da bo do tega prišlo, potem si moramo pogledati proizvodnjo rastlin za proizvodnjo biogorju. To bo imelo resne posledice, kot smo že videli na drugih celinah. Hvala pogajanja niso bila preprosta vseeno pa smo dosegli dogovor o posrednji spremembi rabe zemljišč iluko dogovorili smo se tudi o izpustih toplogrednih plinov in o njihovi omejitvi ta omejitev sedaj velja za proizvodnjo biogorju. Sedaj pa moramo zagotoviti tranzicijo na te oblike biogorju, s katerimi bomo zmanjšali izpuste CO2. Upoštevati moramo tudi vpliv posredne spremembe rabe zemlišč, obene pa moramo zaščititi obstoječo industrijo, tiste, ki so že vlagali v biogriva prve generacije, na podlagi obstoječe zakonodaje. Hvala poročevalcu Torvalcu za upravljeno delo, hvala tudi kolegom iz drugih političnih skupin, ki so z njim sodelovali in ki so prispevali k temu dosjeju. Zahvalil bi se tudi latvijskemu predsedstvu in pa predsedniku odbora Envi za dobro atmosfero pri pogajanjih. Končno besedilo je podprla tudi komisija, ne bom se spuščal v eh, podrobnosti tega dogovora, ampak zdi se mi, da je to edini kompromis, ki je bil mogoč. Vsi ne bomo srečni, vsi preprosto ne moremo biti srečni, ampak mislim, da je ta eh, dogovor edini način, da združimo parlament in svet. Hvala, gospod Lenin. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Razprava o tej eh, direktivi je pokazala, da se moramo v prihodnosti bolj usmeriti v biogoriva druge generacije in gospod Hausling, to niso samo odpadki iz kmetijstva in gospodinstev, ampak so to tudi novi viri, recimo alge in tako naprej. Komisijo sprašujem, kaj počne za to, da bi spodbudila raziskave na področju teh novih obnovljivih virov energije. Kako bomo to spravili na trg ali tukaj obstaja kakšen program Evropske unije? Biomaso potrebujemo tudi za gorivo za letala, verjetno tudi za tovornjake. Pri vseh teh vozilih še nimamo drugih e, alternativ. Pri prometu osebnih e, vozil pa bi morali to omejiti. Tukaj bi morali spodbuditi predvsem e, alternativo električnih avtomobilov ali pa avtomobilov na vodik. Resnično moramo omejiti biogoriva iz prve generacije. Mi smo si želeli zgorne meje 5,5 odstotka, sedaj smo zapisali 7 odstotkov. To pomeni še vedno veliko uporabo kmetijskih zemljišč in napačno tudi to, da nismo uračunali faktorja ilug. Parlament je že leta 2009 direktivo sprejel, samo potem uh, pogojem, da bodo faktori ilok uračunani. In sedaj smo spet izgubili veliko let, predna se bo sedaj to zgodilo. To je slab signal za podnebno politiko Evropske unije, kaj ti eh, pravzaprav sedaj povzročamo še, eh, še več emisij, kot pa jih smo jih zmanjšali s tem predlogom. Hvala lepa, gospod Jakevič. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Ta direktiva, želi začeti z novo politiko na področju biogoriv, želi obrniti nov list v boju proti izpustom CO2. Komisija je predlagala zmanjšanje prispevka biogoriv. Zmanjšali bi izpuste CO2. Na začetku je delo potekalo dobro, ampak končni rezultat nažalost ni dovolj dober. Države članice in industrija so zahtevali, da ponovno zvišamo eh, omejitev izpustov CO2, ki velja za njih. To ni dovolj. Številne države, tudi Poljska, bodo s tem zgubile na področju kmetijstva. Ne vemo, kakšni bodo dopolnilni ukrepi. Ne smemo stopiti na prste tistih, ki so del našega gospodarstva. Kot polska delegacija bomo tako tudi glasovali. Hvala, gospod Sirikiotis. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Razvijati moramo obnovljive vire energije tudi v sektorju prometa in to je danes bolj nujno kot kadarkoli prej. Ampak v dogovoru, ki ga danes obravnavamo, marsikaj manjka. Razviti moramo potrebno infrastrukturo, racionalizirati moramo podporne sisteme in si prizadevati za mednarodno sodelovanje. Potrebujemo ukrepe, s katerimi bo potrošnik dobil dostop do teh obnovljivih virov energije in to po ne preveč visoki ceni. Ukrepi Evropske unije v sektorju prometa morajo biti usmerjeni v trajnost. Prizadevati si moramo za niže izpuste CO2 sprejeti moramo eh, prave ukrepe za energetsko učinkovitost. Gospod Helmer. Gospod predsedujoči, mi v moji stranki ne govorimo tako pogosti, pogosto o biogorivih. Nas pa skrbi pravna negotovost, ki jo ustvarja ta parlament. Najprej smo se odločili za 10 odstotkov biogoriv. Industrija je zato ulagala. Eno veliko evropsko podjetje je uložilo pol uh, milijarde evrov v refinerijo uh, eh, palmovega olja. Sedaj pa zmanjšujemo to na 5 ali pa 6 ali pa 7 odstotkov. Škodujemo vlagateljem. Brcamo jih. Uh, stran iz tega področja in to je nespremljivo. Trg je poln poceni nafte in plina in verjetno bo tako še nekaj časa. Izpusti CO2 se bodo še desetletja višali, ne glede na to, kaj naredimo mi v tem parlamentu. Gospod predsednik, imam na svet. Mislim, da se morajo ljudje na to preprosto navaditi, ker tako pač je. Hvala. Hvala. Gospod Rope. Eh, nič nimam proti vam, ampak spregledal sem vas, se ja opravičujem. Daj vam besedo za eno minuto. Hvala lepa. Eh, ja, seveda vam verjamem, gospod predsedujoči, da tega niste storili za nalašč. No, biogoriva so se nam pred časom zdela najboljša rešitev za naše probleme. Uh, doseženi dogovor med komisijo, svetom in parlamentom o deležu biogoriv um, sedaj pomeni drastično znižanje uporabe biogoriv prvih generacij. In to pomeni, da moramo v bodoče bolje razmisliti o naših odločitvah. V Litvi smo odprli štiri obrate za pridelavo biogoriv in te investicije je treba zaščititi do leta 2020. Tudi faktorje ilug bi morali pri tem upoštevati in ustvariti bi morali pogoje za investicije v napredek našega gospodarstva. Gospa Grostet je naslednja. Do. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. To vprašanje je zelo sporno in eh, to že več let. Evropska unija je na vse pretege poskušala spodbujati biogoriva. Na to pa so bili rezultati malce eh, žalostni, malce ne ravno pozitivni. Treba je uravnotežiti to področje, ohraniti moramo vse te investicije, ki so bile že uložene v biogoriva prve generacije. Obenem pa ne sme biti preveče konkurence eh, s prehrambenim sektorjem izpusti CO2 ne smejo biti previsoki v primerjavi eh, z drugimi vrstami proizvodnje. Seveda, vlagatelji potrebujejo čas za to, da se jim eh, njihovi vložki izplačajo. Potrebujemo dolgoročno vizijo. Izpostaviti je treba tudi to metodo izračuna, ki ni ravno pravno eh, neoporečna, ki je malce sporna in veseli me, da ta dogovor omogoča zgolj poročanje, na to pa bomo dobili boljšo metodo izračuna. 5 odstotkov oziroma ni celih 5 odstotkov eh, bio, naprednih biogoriv je dober cilj, ampak žal ni zavezojoč. Zato, ker rezultati še niso tako dobri, kot bi lahko bili. Ampak Evropa ne sme zamuditi v tej tehnološki bitki ravno zato moramo podpirati raziskave in razvoj na tem področju. Hvala. Senjor. Hvala, gospod Pahnjo, je naslednji. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar, na koncu imamo neko rešitev. Ni nam treba uporabljati eh, nafte, lahko uporabljamo biogoriva, ampak Mislim, da smo imeli v preteklosti napačne odločitve, sedaj pa ste se, komisar, odločili, da obrnete uh, hrbet tem biogorivom, ki so bio zgolj v imenu. Na kopu 21 bomo dobili prvi dober signal. Sedaj smo pripravljeni za prehod na, gospodarsko, na gospodarstvo, ki ne uporablja toliko oglika. Upoštevati moramo tudi faktor iluk. Upoštevati je treba tudi dejstvo, da je ta kompromis zgolj ena faza, pomembna faza, ampak zgolj en korak. Prijeti moramo na Eh, napredna biogoriva in manj uporabljati biogoriva prve generacije. Evropa ve, da biogoriva niso nujno edini odgovor na podnebne spremembe. Naj vam dam primer Francije. Francije. Naš cilj je ustvariti 150 tisoč delovnih mest v naslednjih nekaj eh, letih na področju sodobnih naprednih biogoriv. To je naš izziv. O tem se bomo pogovarjali v Parizu decembra na COP21. Bi, bomo videli, če so te odločitve pravilne. Berling. Thank you, Mr. President. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala tudi poročevalcu za njegovo trdo delo pri tem dosjeju. Nekateri smo temu dosjeju sledili že v prejšnjem sklicu in za nami je dolga pot. Veseli me, da smo sedaj dokaj pri koncu. Zanimivo, da nišče noče prevzeti odgovornosti za dogovor iz leta 2008 o 10 odstotni omejitvi. To je naenkrat sedaj grozna odločitev. No, mene veseli, da smo se dogovorili o sedmih odstotkih. Mislim, da smo ustvarili veliko negotovosti eh, pri vlagateljih. To naj nam bo v opomin. Če se odločamo za dolgoročne ukrepe, morajo biti pravilno oblikovani in držati se jih moramo. Ne smemo potem naenkrat nekaj let eh, pozneje spremeniti pravila igre. Tako da me veseli, da smo se odločili za 7 odstotkov. Na to faktor ilok. Nekateri ste dejali, da bomo zgolj poročali, ne pa izračunavali. No, mene to veseli. Jasno je, da znanost, ki je povezana z ilok, ni dovolj dobra, modeli ne delujejo, izračun ni pravilen. In včasih je izračun pravilen, ampak trenutno ne. Na to bi se rada dotaknila še pogajanja parlamenta. Klobu, eh, kapo dol gospodu Torvalcu, mislim, da je upravil dobro delo. Mislim, da bi lahko največ dobili zavezujoči cilj za napredna biogoriva. Ampak tega nismo dobili. In to so sicer podprle vse politične skupine, ne glede na uh, politično usmerjenost. Tega nismo dobili in tisti, ki so sodelovali v pogajanju, tiste bi moralo biti sram. Gospod Mah. Dame in panove, jaz sem podal pozmenjovacji navrh. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Sam sem uložil predlog spremembe zato, da bi zmanjšali obseg tradicionalnih biogoriv na 6 odstotkov. Če bi bilo to mogoče, potem bi predlagal črtanje te direktive. To je grozen sistem, ki je privedel do zvišanih eh, cen, do lakote v številnih državah. Oligarhi so tisti, ki pridobivajo s tem sistemom pri nas je eden od teh oligarhov, gospod Babiš, pri eh, politikih lobiral, kupil jih je zaradi eh, olne repice, olne ogrščice, kupil je tudi voljivce, kupil je vse, postal je namestnik premijeja in podpira biogoriva ter subvencije na tem področju. Mislim, da bi morali vsaj zmanjšati obseg tradicionalnih bril na šest odstotkov. Hvala. Hvala, kolega Langen. Tolmačeni smo slišali začetka govora. Torej, ko je gospod Turmes vodil skupino zelenih, ni bilo nič dovolj na področju biogoriv, sedaj pa so vse skupaj obrnili, treba misliti na investitorje, tromači ne slišimo govora. I need to start. Ah, okay. Good good is better. No, to je sedaj boljše. Gospod predsedujoči, najprej bi se zahvalil kolegu Torvalcu. Rezultat je boljši, kot ga je sam predstavil. Gre za pravo srednjo pot med zaščito zaupanja investitorjev in pa zahtevami, ki jih je parlament postavil predvsem eh, v času poročevalca Turmesa. Jaz sem bil takrat poročevalec za našo skupino in cilji niso mogli biti eh, dovolj visoki in že takrat smo vedeli tudi za škodljive vplive biogoril. Rezultate sedaj dober, cilj, ki jih je sprejel odbor ITRE v prvi obravnavi, so doseženi, upoštevani, potem tudi faktori ILUK. E Eh, izračun smo zaradi pomankanja znanstvene podlage izpustili. Zastavili smo zgornjo mejo za biogoriva 7 odstotkov, to je dobro. In uh, lahko to podpremo tudi, če je više, kot je zahteva Evropski parlament. S tem smo zaščitili primarne investicije, potem nič cela pet odstotka cilj za biogoriva druge generacije. To se mi ne zdi dovolj ambiciozno. Eh, žal mi je, da tudi nimamo pod cilja za bioetanol. Pozitivno je tudi to, da mm, zahtevamo, da se eh, ti ukrepi nadaljujejo po letu 2020. Mislim, da gre za dobro ravnovesje med stabilizacijo trga, ciljev iz, leta, ciljev iz eh, obzora z leto 2020 in dobro je tudi to, da bomo dobili zakonodajo po letu 2020. Gospod komisar, sedaj čakamo na vaš nov predlog. Hvala lepa. Gospa Kadenbach je naslednja. Gospod predsedujoči, gospod komisar, kompromis lahko označimo kot uh, zelo spremljiv ali pa komaj spremljiv in eh, jaz bi s to, drug, eh, s to drugo besedo opisala ta kompromis. Boljši je, kot je bil, to je res. Uh, in uh, številne, številni se spomnimo, da smo na začetku bili prepričani v biogoriva, da uh, je to nekaj pozitivnega, ampak eh, izkazalo se je, da je prišlo od eh, prehoda iz proizvodnje za namene prehrane eh, na proizvodnjo za namene gorju. Ugotovili smo, da biogoriva niso izpolnila naših pričakovanj. V resnici je njihova uporaba privedla do spremembe uporabe zemlišč ne samo v Evropi, ampak tudi v tretjih državah pravzaprav smo. Nekako bili žrtve tega, kar smo sprejeli pred desetimi leti. To se je na koncu izkazalo za škodljivo. Eh, no, seveda moramo zaščititi tudi naše investi investicije, omogočiti dovolj časa za načrtovanje, ampak meni se zdi, da je teh 7 odstotkov vendarle preveč, 6 odstotkov bi mi bilo ljubše, že to je bil kompromis za nas. Nasplošno pa moramo paziti na to, da se bodo naši ukrepi nadaljevali, potrebujemo novo napredno proizvodnjo in zlasti v raziskave in razvoj moramo investirati, vprašati se moramo, kako zagotoviti mobilnost z najmanjšimi možnimi obremenitvami. To bo Evropa potrebovala v prihodnosti. Gospa Ajusa naslednja. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegi in kolegice. Takoj na začetku bi želela čestitati eh, latvijskemu predsedstvu, poročevalcu in pa komisarju za ta dogovor, ki ni bil enostaven. Spodbuditi napredna biogoriva in zapreti vrata tistim iz prve generacije, ob tem, da smo zaščitili investicije, ki so že bile izvedene, torej to je cilj, ki je bil odlično dosežen. Sama sem bila poročevalka o prvi direktivi o biogorivih in spomnim se, s kakšnim navdušenjem so zeleni uh, ustrajali pri najbolj ambicioznih in najbolj zavezujočih ciljev. No, ampak dobro, vseeno imamo vsi pravico do tega, da spremenimo mnenje. Spodbuditi je treba nove tehnologije za zmanjšanje emisij in um, omogočiti zaščito investicij. Na področju biogoriv smo sprejeli velike naložbe, uh, Ehm, s katerimi smo lahko nadomestili del fosilnih goriv. No, faktori ilug pa uh, morajo biti še bolje raziskani. V Evropski uniji že imamo primere, kako težko je včasih prejiti iz teorije na prakso, če se vse skupaj ne preuči dovolj podrobno. Upam, da bodo države članice sprejele ustrezne ukrepe, tako da bodo napredna biogoriva uh, Eh, predstavljala vedno večji delež biogoriv v eh, prometu za leto 2020 in tudi po letu 2020. Hvala lepa, gospod Poke, naslednji. Ne zasujeme v navrhu. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, gospod komisar, danes bomo glasovali o predlogu, ki ni izpolnil pričakovanj parlamenta na področju biogoriv in eh, tudi ne odraža izvorne ideje komisije. To izpolnjuje samo pričakovanja držav članic in pa um, ene izmed razvitih industrij v teh državah članicah. Ne preseneča me, da sveta danes sploh ni tukaj, kajti če bi bil svet tukaj, bi moral priznati, da v svetu obstaja demokratični primankljaj. Dve tretjini tega predloga sedaj eh, ustreza tistim, ki proizvajajo gori, biogoriva prve generacije. Ti imajo velik vpliv v svetu. Mi bi lahko bolj prisluhnili eh, eh znanstvenim dokazom, ne pa, da smo pravzaprav zaustavili razvoj naprednih biogoriv. Mm, tudi nismo sprejeli zavezujočih ciljev no, ampak kljub vsemu pa je ta rezultat boljši kot status quo. Če bi glasovali proti temu predlogu, bi ohranili status quo. Sedaj imamo vsaj eh, določeno zgorno mejo za biogoriva, eh, ki so pridelana na kmetijskih zemliščih. Vseeno pa bomo poslali slab signal, če ne bomo sedaj podprli tega kompromisa, ki sicer ni popoln. Hvala lepa. Gospod Kržip. Najlepša hvala. Leta 2008 smo sprejeli sistem, ki nas po, sedaj spominja na to, kako lahko evropska zakonodaja slabo vpliva na gospodarstvo. Poglejmo si rezultate. Sedaj se pogovarjamo o tem, da cilj desetih odstotkov ne velja več. Takrat smo imeli uh, investicije, ljudje so jemali kredite za to, da bi lahko vlagali v to področje. Vlagali smo v biogoriva, ki smo jih ustvarjali tukaj v Evropi. Ne govorim o biogorivih iz palmega olja. Govorim o moji državi, ker imamo dve milijoni ton goriv, ki so bila proizvedena pri nas doma, ne iz izvožen, uvoženega palmovega olja. Mislim, da so take odločitve sicer dobre za domačo proizvodno eh, energije sedaj pa smo se odločili, da eno tretjino uh, hrane prek odpadkov vrnemo stran. Milijone ton uh, odpadkov, prehrambenih odpadkov vržemo stran. Ne moremo reči, da so zgolj biogoriva tista, ki posegajo v našo hrano, ko pa toliko hrane vržemo stran. In to je izgubljena energija. To so izgubljena sredstva. Potrebujemo politiko, s katero bomo lahko prihranili uh, energijo, to je res, ampak neke revolucije ne potrebujemo, ker so investicije že bile uložene. Hvala, gospod Zorinjo. Gospod predsednik, gospod komisar. Gospod predsedujoči, gospod komisar. Ta direktiva je prišla še pred sporočilom o energetski uniji. Sedaj jo moramo na novo oceniti v luči nove perspektive, ki daje prednost obnovljivim virom energije. Eh, energetski učinkovitosti in pa vodilne vloge Evropske unije na tem področju. Predlogi v tem poročilu so dobro uravnoteženi, pozivajo komisijo k temu naj sprejme ambiciozen predlog za spodbujanje uporabe obnuljih virov energije v prometu do leta 2020. Eh, v smislu pozivamo tudi k bolj naprednim tehnologijam za napredna biogoriva. Uh, Eh, s tem bomo ublažili konkurenčnost med različnimi sektorji, naprimer, naprimer sektorjem proizvodne hrane in pa biogoril. Razmisliti moramo tudi o električni mobilnosti. Tukaj bi lahko uporabili obnoljive vire energije in pa uporabili bi lahko tudi biogoriva za lokalno proizvodnjo energije v prometnem sektorju. Na ta način bi zmanjšali odvisnost uh, od uvoza fosilnih goriv in postavili bi Evropsko unijo v spredje novega obdobja za prometni sektor. To, kar bomo naredili do leta 2020, bo močno vplivalo na našo ulogo. Eh, ki jo bomo v bodoče igrali v svetu in svet eh, potrebuje ambiciozno Evropo. Hvala lepa, gospod Pelet je naslednji. Hvala, voršiter, Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani komisar, spoštovani kolegi. Um, po letih pogajanja smo dobili razumen dogovor o biogorivih. Vemo, da dogovor ni, ni popoln, ampak s prilagoditvami, ki so bile sprejete, eh, smo spodbudili tudi razvoj naprednih biogoriv, ki so nekaj, kar ne obremenjuje kmetijstva. Eh, zato smo poskrbeli za prednosti za okolje in za trg. Naložbeniki bodo lahko sedaj vlagali v napredne tehnologije, v nova biogoriva. Če si ogledamo konvencionalna biogoriva, smo tudi uh, um, tem dali dovolj časa za prehod na okolju prijazna biogoriva. Kolegi, naj zaključim. Ta reforma bo pomenila prvi korak, ko gre za spodbujanje recimo električnih uh, vozil. In to je tudi pom prvi pomembni korak v smeri vzpostavljanja energetske unije. Upam, da bomo lahko ta predlog, to zakonodajo tudi dobro izvajali. Hvala lepa, gospod Sofolje, naslednji. Grazie, presidente. Dopo anni di accese discussioni sul. Hvala lepa. Po letih razprave o prihodnosti biogoriv bo Evropski parlament sedaj končno glasoval o dosjeju ki pošilja pomembno sporočilo na področju spodbujanja zelenega gospodarstva in boja proti podnebnim spremembam. Pametna in vse vključujoča rast ne more obstajati, če dovoljujemo trenutno situacijo, ko proizvajamo konvencionalna biogoriva na ta način, da izkoriščamo zemljo, ki bi jo lahko sicer izkoristili za proizvodnjo hrane. Istočasno dovoljujemo tudi deforestacijo. um, že upiranje v svetu kaže na to, da je to najboljši možni dogovor, ki smo ga v tem trenutku lahko dosegli. Um, V luči konferen podnebne konference v Parizu moramo prevzeti vodilno vlogo, spodbujati moramo zeleno gospodarstvo, se bojevati proti podnebnim spremembam in to z vzdržnimi in pravičnimi politikami. Če nam to ne bo uspelo, potem ne bomo šli iz krize in ne bomo ustvarjali novih delovnih mest. Gospod Linz, gospod predsedujoči, kolegi in kolegice, prisrčno se zahvaljujem kolegom, ki so se lotili tega dosjeja in ki so sedaj po državnih pogajanjih prišli do kompromisa. Vesel sem, da so je prišlo do dogovora za svetom, v glavnem se mi zdi rezultat zadovoljiv. Biogoriva pomembno prispevajo k uporabi obnovljivih virov energije in k zniževanju emisij CO2. Poleg tega nas, nam pomagajo pri naših prizadevanjih, da bi postali neodvisni od uvoza energije. Pri biogorivih prve generacije smo dosegli odgovoren kompromis. Tukaj je odločilnega pomena, uh, to je odločilnega pomena, če želimo, da so naše politične odločitve verodostojne. Kmetovalci in drugi v obrati potrebujo dovolj časa za načrtovanje dragih investicij. Uh, to, da bomo sedaj poročali o faktorjih iluk in da jih ne bomo izračunavali, se mi tudi zdi dobra rešitev. Uh, Na ta način se bomo lahko, eh, da bomo lahko najprej počakali na znanstveno podkrepljene študije. S tem poročilom smo zagotovili, da so biogoriva sicer pomembna, ampak da jih ne smemo proizvajati na tak način, da bo to obremenjevalo okolje. Hvala lepa, gospa Kujpula Natri. Hvala lepa predsedujem eh, med skupini za biogoriva tukaj v Evropskem parlamentu in vesela sem, da smo sedaj dosegli kompromis, o katerem bomo lahko glasovali. Naš cilj mora biti ta, da razmišljamo o letu 2020 in obdobju potem. tem to leto bo nastopilo zelo kmalo. Do takrat bi morali biti sposobni znižati emisije CO2 v prometnem sektorju, ne da bi ob tem konkurirali proizvodni hrane. Naprimer, gozdovi v, na severu Evrope bi lahko bili uporabljeni. Um, za obnovljive vire energije, tudi odpadne materijale bi lahko za to uporabljali in tako naprej. Trenutni predlog ne daje veliko informacij industriji o tem, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Obžalujem dejstvo, da v predlogu ni zavezujočih ciljev. Um, na finskem smo že dosegli znižanje emisij za 10 odstotkov. Eh, torej, kako bo komisija zagotovila, da bo tudi notranji trg na tem področju biogoriv dobro deloval? Gospa Köstinger, hvala lepa. Tudi jaz se strinjam s tistimi kolegi, ki pozdravljajo ta dogovor. Bojim se, da je ta razprava postala predvsem ideološka in to gre na škodo proizvajalcev v Evropi. Domači proizvajalci niso imeli več nobenih zagotovil za svoje, za svoje investicije, načrtovanje. Kompromis, ki ga sedaj sprejemamo, je spremljiv, ampak ni dovolj. Zastavili smo prve korake v pravilno smer. Pomembno je, da še vedno omogočamo proizvodnjo biogoriv bio in pa bioetanola. V Avstriji je stranski proizvod bioetanola pomembna gensko nespremenjena beljakovina, ki jo uporabljamo tudi za živilsko krmo. Uh, Prav tako ne dovoljujemo izračuna faktorjev ILUK, tukaj so trenutno metode izračuna še sporne, ko bomo imeli ustrezne metode, pa bomo lahko izračunali tudi te faktorje. In tukaj se strinjam s kolegico, ki, govori, ki je rekla, da moramo razmišljati tudi, po obdobju, ehm, tudi o obdobju po letu 2020. Ehm, takrat bomo morali s temi ukrepi nadaljevati. Eh, seveda je pomembno tudi to, da spodbujamo napredna biogoriva in pa pridobivanje goriv iz odpadnih snovi. Tukaj moramo okrepiti naša prizadevanja za to, da bomo omogočali v prihodnosti pridelovanje biogoriv iz odpadnih snovi. Gospod Kerr je naslednji. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vesel sem, da lahko povem par besed o tej zelo pomembni temi gospod Kanete že od začetka svojega mandata želi storiti vse, da bi dobili energetsko unijo. Želi zmanjšati odvisnost od uh, uvoženih energentov in povečati tudi energetsko mešanico. Biogoriva bi lahko pri tem pomagala. V prometnem sektorju zmanjšanje izpustov niso dovolj dobra in dovolj hitra gospodarstvo raste, zato bo tudi več tovrnjakov na cestah. Zadeve moramo urediti. Kolegice in kolegi iz EPP-ja so povedali, da je to dober kompromis, kar ti ob eh, tem, da odpravimo slabe elemente, se ne bomo odpovedali dobrim. Poslali smo signal, da so napredna biogoriva prava pot naprej in pripričan sem, da se vsi strinjate z menoj govorimo tudi o posredni spremembi rabe zemlišč in vlagateljem zagotavljamo gotovost pri vlaganju in to potrebujemo, če želimo ostati konkurenčni v prihodnosti. Nedavno sem se srečal z številnimi ljudmi, tudi vlagatelji, ki menijo, da nismo izkoristili priložnosti, da bi odpadke izkoriščali. To se bo v prihodnosti spremenilo, to bo dobro za planet, to bo dobro za zmanjšanje izpustov in to bo dobro tudi za energetsko unijo. Hvala lepa. Hvala. To je bil zadnji govornik na seznamu govornikov. Sedaj bomo imeli postopek pritegnite pozornost predsedujočega. Vsak dobi minuto, gospod Olovič. A ver. Señor Bogovic. E, sam tudi podpiram ta kompromisni predlog ki odgovarja na problem ki je nastal ob preambicioznem cilju kjer smo videli da so bile negativne posledice pri koriščenju kmetijskih zemljišč in posredno tudi e, podražitev hrane in prav je da si vzamemo čas za premislek eh, prav je tudi da pri sprejemanju energetskega koncepta oziroma energetske unije resnično dajemo poudarek tistemu cilju ki smo si ga zadali da je varčevanje z energijo prvi vir energije in mislim da je v prometu kjer rabimo ta biogoriva največ možnosti tudi in da imamo tu največje probleme tudi z zastavljenimi cilji. prav tako je pomembno z vidika tehnološkega razvoja Eh, mislim da tako kakor je potrebno in bo ta predlog spodbudil tehnološki razmislek na področju biogoriv da je potreben tudi tehnološki razmislek pri tehnologijah električnega avtomobila kajti sam sem prepričan da v kolikor bomo tam naredili velik napredek naprej bomo ta prihranek energije ustvarili ravno s tem da bomo uporabljali manj fosilnih goriv in uporabljali več električne energije v prometu domnule președinte hvala lepa gospod predsedujoči najlepša hvala hvala poročevalcu imam pa občutek da on ni zadovoljen z rezultatom vendar pri glasovanju moramo vedno razmišljati o tem kaj bi se zgodilo če bi zadevo zavrnili problem je zelo kompleksen to je problem o katerem danes govorimo in uh, nismo našli kompromisa, s katerim bi bili zadovoljni vsi. Vendar vseeno mislim, da ne smemo biti tako politično ideološki, moramo biti bolj razumni. Odločati moramo v interesu državljanov, to je dober korak naprej in mislim, da moramo upoštevati tudi potrebe po inovacijah, po naložbah, po zaščiti naložb in zato, gospod komisar, mislim, da bi Junkerjevo komisijo morali prepričati, da je treba okrepiti raziskave na tem področju, kajte drugače ne bomo dosegli koraka naprej. Energetska mešanica je zelo pomembna in preveriti moramo, kako bi lahko zmanjšali cene, ki, jo, ki jih državljani plačujejo. Eh, dober kompromis, korak naprej. Sveda ne moremo reči, da je vse rešeno s tem kompromisom, da problemov več ni, ampak mislim, da smo dosegli korak naprej, zato se pridružujem tistim, ki so za ta kompromis. Hvala, gospod Marijas, izvolite. Dobro, la palabra. Ga ni, gospod Jakovič. Hvala lepo, poštovani gospodine. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Na začetku vam lahko povem, da bom podprl ta predlog, predvsem zato, ker vem, da je poročevalec Torvalc naredil vse za to, da bi našli kompromis in da bi bilo stališče parlamenta čim bolj jasno. Prav tako sem imel priložnost sodelovati pri teh zadevah, ko sem bil član eh, oblasti. Nisem bil nadušenec nad eh, bil gorivi prve generacije, nisem delal na tem, da bi se to prijelo v Istri, kjer sem bil aktiven. Ampak ta razprava o napredni generaciji Eh, vključuje izkoriščanje odpadkov. Temu bi se morali posvetiti. Vsi se moramo posvetiti temu, kako bi lahko odpadke pretvorili v napredna biogoriva. To je pot, ki ji moramo slediti. Hvala. Gracias, señor Glesos. Hvala, gospod Glesos. Eh, Hvala lepa, kolegice in kolegi biogoriva so zelo pomembna za varovanje okolja. To lahko služi zmanjševanju izpustov CO2 in preprečevati moramo tudi dvig temperature planeta, kajte drugače se bodo stopili poli. To so dokazali tudi znanstveniki. Na to se bodo pojavljali tudi potresi, kakor smo ga sedaj videli v Himalaji. In še nekaj, kar bo izšlo iz taljenja ledu na polih, je širjenje puščav. To pomeni, da bomo imeli več poplav. Države, ki so ob morju, bodo dejansko pod morjem, potopljene bodo. To je grozno in posledice so neprevidljive. Zato želim sedaj sprožiti alarm. Storiti moramo vse in to že sedaj. Hvala. Gospod Turmes. Vielen Dank. Äh, als Hvala lepa sem nekdani poročevalec na tem področju in seveda me zanima rezultat, ki smo ga dosegli. In, eh, rezultat ni nekaj čudovitega, je precej šibek. To je bolj odvisno od eh, sveta kot od parlamenta. Sveta sploh ni tukaj. Prva, prvo generacijo biogoriv moramo omejiti. Sedem odstotna zgornja meja je zelo visoko, morda celo previsoko, ampak v redu. Drugič, potrebujemo metodologijo za to, da bomo obračunali vse skupaj v zvezi z biogorivi. Drugače ne bomo mogli znanstveno te teme obravnavati. In tretjič, gospod komisar in eh, komisija, vi morate tukaj poskrbeti za varnost načrtovanja in naložb. Zato bi morala komisija iz eh, tega šipkega dogovora narediti več. Prevzeti morate pobudo, pogledati si morate, koliko denarja imate v SKP, koliko denarja imate v raziskovalni politiki oziroma politiki za raziskave in to je treba povezati v Junkerjev načrt. V Romuniji, Bulgariji, na Polskem, pa tudi v Ukrajini potrebujemo naložbe v to smer. Hvala. Toma la palabra ahora el señor comisario. Muchas gracias, presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa vsem poslancem, ki so sodelovali v tej razpravi. Eh, no, eh, predstavljenih je bilo zelo veliko argumentov in to ponazarja, s kakšnimi težavami smo se soočali pri pripravi te direktive in kako težko je bilo priti do tega občutljica ki, kot so povedali kolegi, ne zadovolji nikogar popolnoma. Vseeno pa je treba priznati, da je ta rezultat eh, tlakuje pot do naprednih biogoriv in upoštevanju faktorjev ilog. Sedaj seveda potrebujemo strategijo energetske unije, to je tudi ambicija predsednika Junkorja, ki želi, da bi Evropska unija postala vodilna na področju obnovljive energije. E, ta direktiva e, predstavlja nov gospodarski model e, in prehod iz starega gospodarskega modela, kjer smo se osredotočali predvsem na fosilna goriva. Napredna biogoriva, ki imajo nizke emisije CO2, so del te strategije, tudi, tudi faktori ILOK. E, Um, komisija bo predstavila svežen o obnovljivih virih energije in ta strategija bo vključi, vključila biogoriva tudi za obdobje po letu 2020. Poslanci so verjetno opazili, da, smo pri, pri, da moramo imeti pri pripravi tega svežnja v mislih vse izkušnje, ki smo jih pridobili o pogajanju o tem dosejo. Hvala lepa, gospod komisar. Gospod Torvalc dobi besedo za zaključek razprave. Ne. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala, komisar Kanjete. Včasih se zdi, da razprave v parlamentu izgledajo kot film Sergija Leoneja. Za nekatere so to dobri, slabi in grdi fantje, za druge pa je to popolnoma drugačen film. Vsi, ki so danes spregovorili, so po mojem bili na pravi poti. Ne vedno, ampak vsaj v nekaterih vidikih. Vsega nismo uspeli urediti. Vsi problemi niso rešeni. Komisar Kanjete bo po moje zadevo spet obravnaval čez tri leta. Ne zaradi energetske unije, ampak pač preprosto zato, ker je tehnološki napredek zelo hiter. Zadeve se hitro odvijajo. Zato mi sedaj ne moremo vedeti, kakšne možnosti bomo imeli na voljo čez dve ali tri leta. No, vseeno pa menim, da smo en problem rešili. In sicer, gospod Fjellner je uporabil izraz stabilna pravila igre. To smo uspeli doseči. Poslali smo signal, da bo Evropska unija imela stabilna pravila za industrijo. Če stabilnih pravil ni, potem je tveganje za selitev industrije vedno više s tem, ko se razvija tehnologija. Imamo torej hiter napredek. To je zelo zapleteno vprašanje in komisar Kanjete, mislim, da ste upravičeno zaskrbljeni. Čaka vas veliko dela. Mislim, da boste hitro spet tukaj, zato da bi lahko rešili probleme, s katerimi se bomo soočali. Pripričan sem, da bomo probleme imeli. Hvala vsem za zanimivo razpravo in kako se že reče, boj se nadaljuje. Hvala. Hvala lepa, gospod poročevalec in čestitke. S tem je razprava zaključena, glasovali bomo danes ob 12. uri in 30 minut. Señora Aluken, sí.